dear colleagues, I think we... Tako, dragi kolegi, mislim, da bi morali začeti. In prešla bom na nemščino. Drage kolegice in kolegi, upam, da se nam bo še kdo pridružil pri tej zelo uh, pomembni prireditvi. Danes imamo namreč um, pogovor z eh, predstavniki, eh, ki so eh, sodelovali pri Evropskem dogodku za mlade in sicer AI 2018. Ta seja se bo prenašala tudi preko spleta in upam, da bo na 100 tisoče mladih v celi Evropi spremljalo ta dogodek in da bodo preko uh, družbenih medijev tudi sodelovali pri teh dogodkih. Torej, eh, sodelujte v tej razpravi in sicer eh, z znakom hashtag i2018. Razprava, ki bo potekala na spletu, pa se bo prenašala tudi tukaj v dvorani. Videli jo boste na ekranih. Kot veste, organizira Evropski parlament že od leta 2014 vsako leto eh, Evropsko srečanje mladih v Strasburgu in letos je sodelovalo 9000 mladih in sama sem uh, dobila pozitivne informacije, povratne informacije od skupine, uh, ki uh, sem jo poslala tja predsedstvo je na svoji seji 16. junija odločilo, da bodo zaključki eh, tega srečanja predloženi odborom in eh, poročilo je bilo posredovano vsem eh, poslancem septembra in cilj današnje izmenjave mnen je komunikacija med mladimi evropejci na eni strani in pa Evropskim parlamentom na drugi strani gre eh, torej za to, da izpolnimo pričakovanja mladih, ki so se odeležili dogodka AI 2018. Po uh, tretjem srečanju AI 2018 imamo z nami tri mlade predstavnike, ki bodo poročali o svojih idejah, upanjih in pričakovanjih uh, In uh, sicer bodo naši trije gostje dali pobude, mi pa uh, bomo te uh, pobude kot poslanci sprejeli. Z temami ste bili že seznanjeni in uh, poslanci uh, naj bi se spontano odzvali na podane ideje. Vse skupaj smo razdelili na dva dela. V prvem delu bo šlo za izobraževanje in kulturo, v drugem delu pa za mlade in politiko in brez eh, dolgega uvoda. Bi vam sedaj kar predstavila naše tri goste. To je malo Cecil van Dranen Glisman, potem je tukaj Martin Uršel in eh, Karolina Holmar. Zače, Holovnja. In začeli bomo z malo Cecil van Dranen Glisman, ki nam bo predstavila idejo vzhodno-zahodnega partnerstva med šolami. Beseda je vaša za dve minuti in če boste eh, govorili dlje, potem se ne bo zgodilo nič dramatičnega. Torej, moja ideja je vzhodno-zahodno eh, partnerstvo med šolami. Glede na globalizacijo in rastoči populizem je ključnega pomena, da se moja generacija zaveda, kako zelo pomembne so demokratične vrednote ki predstavljajo eh, hrbtenjačo naše družbe. Torej predlagam eh, partnerski program eh, med zahodnimi in vzhodnimi evropskimi šolami kot pilotni projekt. Ta program bi omogočil moji generaciji, da razpravlja in izmenja mnenja o identiteti Evropske unije in na ta način bi preprečili, da bi se v šoli. Uh, osredotočali zgolj na eh, nacionalistične vsebine. Dobro bi bilo, eh, da bi 50 odstotkov eh, razredov na temo zgodovine, etike in pa geografije bilo osredotočenih na teme na evropski ravni. In uh, sicer od 9. Eh, do 12. leta. Poleg tega bi na ta način imeli eh, politično razpravo, ki bi temeljila na medsebojnem razumevanju in zaupanju. Države, ki bi sodelovali uh, eh, v partnerstvu, bi se uh, povezali vsako leto. Raznolikost bi vsekakor obdržali, kajti 50 odstotkov uh, učnih ur bi bilo še zmeraj osredotočenih na uh, nacionalni vidik. Evropska unija bi zagotovila uh, temeljne smernice, študijski material in zagotovila bi uh, tudi sredstva za izmenjave. Poleg tega bi strokovnjaki morali sodelovati uh, pri izmenjavi mnen o trenutnih temah. Na ta način bi ukrepili vezi znotraj Evropske unije, zaščitili bi liberalne vrednote in uvedli skupne izobraževalne cilje. To bi bil prvi korak k eh, evropskemu učnemu načrtu. Eh, in eh, tako bi šole imele enake učne standarde. Ja, vielen, vielen. ja, najlepša hvala. Najprej za prvo predstavitev in bomo kar nadaljevali z Martinom Uršlom, ki bo predstavil idejo panevropskih medijev. Dober dan, eh, dame in gospodje. Moja prva ideja se nanaša na eh, panevropsko medijsko platformo. Predstavljajte eh, si. Eh, šolski kampus nekje v Evropi, eh, kjer se študenti lahko pogovarjajo eh, z igravci, eh, producenti in tako naprej, kjer se ustvari pan-evropska skupnost ustvarjalcev medijskega programa. Gre za javni televizijski kanal, ki bi se predvajal posod po Evropski uniji in bi sledil modelu eh, BBC-ja in pa Netflixa. Eh, umetniki lahko sprejemajo kreativne odločitve sami, ampak svoje delo morajo predstaviti tudi drugim v skupnosti. Tako deluje Pixar, tako pripravljajo eh, prodorne serije tudi na danski televiziji. Eh, podobno delujeta tudi HBO in eh, Netflix. Namreč v zaupanju, v medsebojnem spoštovanju in zaupanju. In evropski model javne televizije bi dobro ustrezal tem načelom. Predstavljajte si pan-evropski javni televizijski kanal na spletu, v kinematografih, Eh, ki bi eh, povezal evropske ustvarjalce, ki bi jih povezal povsod po Evropski uniji na zelo praktičen način, ki bi povezal umetnost eh, z publiko povsod po Evropski uniji. Predstavljajte si lokalne skupnosti, ustvarjalcev, medijev, direktorjev, piscev, novinarjev in tako naprej, ki bi sami vzpostavili Eh, lokalno izpostavo, ki bi zagotovili eh, lahek dostop eh, do pripravništva. Ampak za prevzem večje odgovornosti bi bila potrebna izobrazba v skladu z najvišjimi standardi. Zaenkrat imamo le Evropsko filmsko akademijo, ki ima le omejene pristojnosti. Potrebujemo Evropski televizijski kanal, ki bo ustrezal modernemu času. Hvala lepa. Ja, vielen herzlichen Dank auch für die. Najlepša hvala tudi za to drugo idejo in sedaj smo še pri eh, tretji ideji. In sicer eh, gre eh, za veščine, ki naj bi jih poučevali v šolah. Inovacije in eh, kreativ kreativnost. Eh, prispevajo k rasti naše družbe, vendar pa se v šoli na to dovolj ne osredotočamo. E, študentje nimajo e, ravno veliko možnosti e, individualne izbire, nimajo ustreznih praktičnih veščin. Sama kot učenka Valdorske šole sem imela drugačen pristop k izobraževanju. Mislim, da široko zastavljeno izobraževanje eh, daje večje možnosti za razvoj kreativnih idej. Eh, zato eh, mislim, da učni načrt, ki se bi osredotočal na projekte dve učni uri na teden, predstavlja dobro možnost eh, za eh, razvoj veščin. Študentje bi sodelovali z mentori, eh, učili bi se različnih obrti, recimo od starejših državljanov, v zameno bi jih učili digitalnih veščin ali pa bi se učili o kulturi lokalnih manjščin ali pa o problemih, ki se pojavljajo v družbi. Zagotoviti bi morali tudi platformo, eh, kjer bi bili projekti na koncu predstavljeni. Pomembno je, da bi bili potem projekti eh, ocenjeni glede na inovativnost, glede na prispevek k družbi in to bi dalo študentom možnost, eh, da dobijo tudi priznanje za eh, pridobitev eh, novih veščin. Torej, eh, uvedba teh učnih ur, ki bi temeljili na, ki bi temeljile na projektih, bi dala uh, učencem in študentom možnost, da se dokažejo. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für diese erste Runde an Forsch. Najlepša hvala za ta prvi krok predstavitev, sedaj pa so na vrsti poslanci. Helga Trupel se je prva javila k besedi. Najlepša hvala za eh, čudovite ideje. Rada bi se osredotočila na vprašanje javnega televizijskega kanala in rada bi zastavila nekoliko bolj podrobno vprašanje, kaj pravzaprav to pomeni, da bi šlo za mešanico BBC-ja in Netflixa. Kaj ti BBC je eh, televizijski program, eh, ki eh, ga lahko gledamo tudi na zahtevo, Netflix pa nekaj povsem drugega, kako bi torej to dvoje povezali. In uh, poleg tega sem uh, podala uh, pobudo za evropsko digitalno platformo, kaj bi pomenila linearna in nelinearna televizija, kaj bi. Uh, linearni in nelinearni televizijski programi, javni in zasebni televizijski programi. Kajti rečeno mi je bilo, da javni televizijski programi ne bi zadostovali. Kakšno je vaše mnenje? Hvala, Sabine. Rada bi se vrnila k medijem. V prvi vrsti eh, bi se naj ta program eh, osredotočal na mlade ali naj bi bil namenjen vsem. To je moje prvo vprašanje. Potem je moje drugo vprašanje, ali naj bi bila ponudba linearna ali ne linearna. Kaj ti glede na to, eh, o čemer smo se pogovarjali tukaj v eh, odboru v preteklosti, eh, se mladi raje osredotočajo na ne linearne programe, torej na široko ponudbo vsebin. gre torej prej za neke vrste medijateko, platformo, kjer eh, bi bile ponujene različne vsebine. Kaj pa novice? Eh, že kanal Euronews predstavlja neke vrste pan-evropski eh, informativni kanal, vendar pa mladi ehm, tega kanala ne spremljajo ravno pogosto. Kristina Libačka. Ja, przede wszystkim chcę bardzo podziękować. A... Rada bi se vam iskreno zahvalila za to inovativno vizijo prihodnosti, pa tudi kreativno vizijo prihodnosti. Drugič, prisluhnila sem obema predstavitvama izobraževalnih programov. Eh, evropska dimenzija je jasna. Mislim, eh, da je bila fantastična eh, ideja programa Karla Velikega, o katerem smo razpravljali danes dopoledne. Vaše ideje pa bi lahko bile nekaj podobnega. Luigi Morgana. Hvala lepa. Hvala lepa eh, za te predstavitve. Jaz bi se rad osredotočil na prvo vprašanje in sicer na izobraževanje, poučevanje demokratičnih vrednot z eh, izmenjavami in tako naprej. Zakaj govorim o tem, eh, čeprav me zanimajo tudi druge teme? Zato, ker danes veliko govorimo o koheziji, o vključevanju govorimo o demokraciji. Vprašanje pa se nanaša na prostor, ki bi naj bil eh, namenjen evropskim vsebinam, evropskim vrednotam. Gre za 50 odstotkov. Ali gre tukaj za načela, za vrednote ali pa za praktične izkušnje? torej, eh, katere naj bi bile pravice in katere eh, obvezde. Mislim, da so obveze danes nekoliko podcenjene, ampak eh, zanima me vaše mnenje. Najlepša hvala, Silvija Kosta. E e odlične izkušnje ste zbrali ob tem dogodku, mislim. Uh, da je bila to za vas odlična priložnost. Eh, naj se obrnem, oziroma naj se na kratko dotaknem izmenjave. Mislim, da bi bilo to vzhodno-zahodno partnerstvo eh, zelo eh, dober projekt, vendar pa to obstaja tudi v projektu Erasmus. Gre za ključno dejavnost dve, tam gre za partnerstva. Torej lahko uh, se že predstavijo tovrstni projekti sodelovanja in sicer znotraj programa Erasmus, ki se bo v prihodnosti imenoval zgolj Erasmus. E, torej, e, to je pilotni projekt, ki bi spadal e, v ta del programa Erasmus. In uh, potem obstajajo tudi izkušnje z evropskimi eh, veščinami in strinjam se z vami, da potrebujemo evropske vsebine. In eh, veste, da imamo evropske šole, ki že delujejo na ta način, vendar pa jih je zelo malo. Eh, Vi ste podali eh, splošnejši eh, predlog, namreč da naj bi evropske vsebine poučevali v vseh eh, šolah, eh, da bi se morale države članice v večji meri osredotočiti na podajanje evropskih vsebin v šolah. Torej, šlo bi za šole, ki bi imela uh, pristojnosti za poučevanje nacionalnih in tudi evropskih eh, vsebin. Uh, in, uh, Ali menite, da res potrebujemo eh, platformo, kajti predvidene so že platforme v okviru programa Kreativna eh, Evropa, eh, za katerega sem poročevalka ravno jaz? Najlepša hvala, gospod Oflin. Hvala lepa. Zelo mi je všeč ideja izmenjave veščin med starejšimi in mladimi. Eh, rad pa bi zastavil vprašanje eh, v zvezi s tem zahodno-vzhodnim partnerstvom. Cecil, mislim, da ste omenili, da želite preprečiti podajanje nacionalnih vsebin in na ta način zaščititi demokracijo. Eh, vendar pa uh, vsak nacionalizem ni uh, ekstremen uh, nacionalizem, etnični nacionalizem. Včasih gre tudi zgolj za solidarnost uh, znotraj nacionalne države. Torej, eh, nekoliko sem zaskrbljen glede tega vzhodno-zahodnega partnerstva. Namreč eh, ne želimo, da bi v Evropi eh, potem prevladal občutek, da so zahodne države, ki so nekako etnično bolj mešane, da se obnašajo na nek vrste pokroviteljski način do vzhodnoevropskih eh, držav. To pa bi še ukrepilo nacionalistične težnje. Najlepša hvala, gospa Šojdrova. Much, hvala lepa. Nadaljevala bom v svojem maternem jeziku, torej v češčini. Rada bi se vam eh, zahvalila za vaše pobude eh, za predstavitve. In rada bi vas tudi pozvala, da se osredotočite tudi na izvajanje svojih eh, pobud, kar zadeva eh, šolska partnerstva. Želite boljšo koordinacijo, neke vrste standardizacijo na področju izobrazbe izobraževanja. To pomeni eh, tudi pri učnih načrtih. Evropa je bogata. Želimo globje sodelovanje, globje razumevanje, vendar pa ne želimo standardizacije in zaradi tega eh, je eh, vaša zahteva eh, sicer pravilna da potrebujemo enotno izobraževanje, eh, kar zadeva Evropo, eh, evropske državljane. In odbor kult mora pri tem uh, odigrati seveda pomembno vlogo. Pripravili smo tudi poročilo na temo izobrazbe v Evropi, izobraževalnega sistema v Evropi in sprejeli smo odločitev, da bi bilo potrebno uh, učne načrte standardizirati, tako da bi državljani povsod po Evropi dobili enake informacije, da bi imeli enake eh, pravice in obveze. Toliko torej o tem in še enkrat najlepša hvala. Hvala lepa. Tudi jaz imam še vprašanje in sicer v zvezi z panevropskim medijskim projektom, to je ideja. o kateri razmišlja tudi eh, Evropska komisija. Eh, obstaja tudi pobuda nemškega kanala ARD, vendar pa imam občutek, da gre za neke vrste klasično medijateko. Pri vašem predlogu pa gre bolj za izmenjavo med eh, uporabniki, producenti, umetniki in tako naprej. Tako da eh, bi nastal eh, nov način priprave programov. In potem še zadnja poslanka, ker je potem bomo morali nadaljevati, Julie Ward. Rada bi se vam zahvalila, da ste prišli k nam v parlament. E, to e, nekako predstavlja e, za me konec tega postopka, kajti sama aktivno sodelujem pri AI dogodkih v Strasburgu in vsi poslanci pri tem sicer ne sodelujejo, ampak tisti, ki si prizadevamo za mlade povsod po Evropi, se z veseljem udeležimo tega dogodka gre za zelo, zelo vključujoča uh, eh, družba in uh, tudi veliko uh, mladih iz severno-zahodne Anglije se je udeležilo tega dogodka, ki so sodelo, sodelovali so v medkulturnem dialogu z sovrstniki uh, iz preostale Evrope. Eh, in eh, tam so bili tudi tisti, ki živijo na bolj podeželskih obrobnih močjih mojega ustavnega, mojega volilnega okrožja in ki nimajo veliko priložnosti za izmenjavo mnen eh, niti z vrstniki v Združenem kraljestvu. Pa so sedaj lahko izmenjali mnenja z evropejci. Prisluhnila sem vsem idejam in reči moram, Eh, da sem bila zelo presenečena, kako zelo uh, profesionalno so se vsi odzvali uh, pri različnih uh, sejah v okviru dogodka AI 2018. Res je odlično, da ste danes lahko tukaj z nami. Kar zadeva vzhodno-zahodno partnerstvo, zamudila sem predstavitev. Ali govorite o zahodno-vzhodnem partnerstvu izven Evropske unije ali znotraj Evropske unije? torej znotraj Evropske unije. Imam odgovornost za odnose z balkanskimi državami in reči moram, da se mladi na Balkanu uh, čutijo, uh, počutijo uh, izjemno evropsko, da imajo občutek, da so že evropejci, čeprav države, njihove države niso članice Evropske unije. Torej, uh, ko se srečujem m, mm, z uh, mladimi na Balkanu, nimam občutka, da bi se uh, počutili manj vredne, da bi se bili manj pripravljeni zauzeti za svojo kulturo. Najlepša hvala. Sedaj pa boste imeli težko nalogo, da se v dveh minutah odzovete na številna vprašanja in pripombe, ki so bile podane. Bom pa velikodušno obljubljen. Izvolite. Dobro, najlepša hvala za te odzive. Najprej naj rečem, da se povsem strinjam s tem, da potrebujemo standardizirane informacije o delovanju Evropske unije vendar pa ne gre zgolj za delovanje institucij, ampak gre eh, za eh, demokratične vrednote, ki bi jih morali poučevati v vseh šolah. Eh, ne želim govoriti o tem, kdo in kako, ampak moja prijateljica je odšla na izmenjavo na vzhod Evrope in ugotovila je, da so učitelji bili eh, politično pristranski in eh, ta pristranskost je izhajala bolj eh, z desnega krila, torej šlo je za populiste. In učitelji so mi nekako še zmeraj vzgled in mislim, da ne bi smeli imeti negativnega vpliva. Ne govorim uh, o tem, da nimamo enakih demokratičnih vrednot na vzhodu in zahodu. Seveda ne želim pokroviteljskega odnosa, ampak mislim, da je izmenjava zelo pomembna, kajti vsi na voljo tudi nimajo dovolj sredstev, uh, da bi potovali po Evropi. Seveda eh, je mogoče spostaviti stik tudi prek spleta, prek uh, eh, Skypa. Demokratične vrednote se mi zdijo nekaj zelo naravnega. In uh, zakaj Erasmus plus tega ne bi mogel doseči? Erasmus uh, je namenjen bolj univerzitetni ravni, ne tudi šolam. To ni nekaj, kar uporabljajo vse šole. In tudi evropske šole niso običajne šole, so zasebne šole, uh, Eh, vsako mesto nima evropske šole, vsakdo ne more obiskovati evropske šole. Torej mislim, da bi to moralo biti na voljo vsem. In moja ideja je bila bolj, da zagotovim, da ostanejo šole politično nepristranske in eh, da se bolj osredotočajo na demokratične vrednote. Yeah. So my idea is basically about intercultural dialogue. Medkulturni dialog. Uh, zaščiti vrednot je moja ideja. In uh, mislim, da na izobrazbo ne bi smele vplivati stranke, ki trenutno vodijo državo kulturna raznolikost eh, držav eh, je seveda zelo pomembna. Gre za tradicije vsake posamezne države in te tradicije je seveda potrebno prenašati naprej. In eh, seveda v 50 odstotkih bi se vsebine morale osredotočiti, osredotočiti na nacionalne vsebine, vendar pa potrebujemo v večji meri tudi evropsko identiteto, eh, v večji meri se moramo počutiti kot del eh, Evropske unije, seveda pa pri tem nikako ne smemo biti pokroviteljski. Najlepša hvala. Sedaj pa moram še enkrat pojasniti. Erasmus je bil prej program, ki je bil namenjen zgolj študentom. Erasmus Plus je danes program, ki vključuje številne programe, ki smo jih imeli prej. Je neke vrste krovni program, to so partnerstva med šolami, eh, izmenjave učiteljev, izmenjave študentov, eh, to so tudi pripravništva, eh, gre tudi za podporo organizacijam mladih, ki izvajo evropske projekte, vse to počne Erasmus. Seveda moram priznati, eh, da smo na šole v tem novem programu Erasmus, Plus morda nekoliko pozabili. Včeraj sem se pogovarjala s številnimi predstavniki nacionalnih agencij, kako eh, to v prihodnosti spremeniti. Ampak šolska partnerstva, izmenjava šolark in šolarjev, to je tudi del programa Erasmus, tako da eh, ne bo prišlo do napak to je bil zmeraj problem, ki smo ga uh, imeli uh, z imenom. In uh, zato sem hotela to uh, še pojasniti. Dobro. sedaj eh, pa še naš eh, drugi gost, eh, dve minuti plus ali minus. Najlepša hvala za vaša vprašanja in pripombe. Najprej BBC, Netflix, linearni programi. in pa sama ideja mojega projekta. Če si ogledamo BBC, vidimo, da že eh, postaja v večji meri nelinarni program, kar je, mislim, da eh, lasnost vseh televizijskih kanalov. Čez nekaj let se eh, bo razvila neke vrste družina medijskih platform, Eh, tako da eh, bo pravzaprav kinematografija postala bolj podobna televiziji, televizija pa kinematografiji. Eh, in splet seveda nekako nadomešča oboje, tako televizijo, kakor tudi kinematografijo. Torej, moja ideja je, da začnemo ponovno od začetka da si privoščimo svobodo, da se za trenutek eh, zaustavimo in pomislimo, kako bi izgledal nov ambiciozen program v tem novem modernem času. In moj pristop je bil eh, ta, da se osredotočim na probleme. Nimam seveda popolne rešitve, Problem, iz katerega izhajam, pa je, da imamo ogromno odličnih ustvarjalcev v Evropi, e, imamo odlične filmske producente, imamo odlične novinarje, pisce in tako naprej. Ampak nahajajo se na različnih koncih Evrope in se bolj malo vidijo, vidijo se na filmskih festivalih in tako naprej. Pogovarjal sem se z številnimi režiserji in rekli so, ja, res je tako in da želijo, da bi imeli močnejšo skupnost, da bi se več naučili drug od drugega. Ampak težko je spostaviti strukturo, ki bi jim pomagala, ki bi jim zagotavljala tudi finančno podporo. In mislim, da bi bilo to zelo koristno. Recimo, če eh, bi nek nemški režiser želel delati v Franciji, bi imel pri tem velike težave in to je precej presenetljivo. Vprašanje je torej, kako eh, krepiti to izmenjavo, kako eh, bi se lahko ustvarjalci učili drug od drugega, kako bi eh, izmenjali to odličnost, ki že obstaja v Evropi, kako bi se uspešno soočili z novimi izzivi. Tukaj govorim tudi o konvergenčnosti medijev. Nihče ne ve, kaj se bo zgodilo v prihodnosti in zato predlagam, da prevzamemo bolj aktivno vlogo. In uh, ideja javnega televizijskega kanala, panevropskega televizijskega kanala, je ideja, ki bi omogočila izmenjavo različnih zgodb. Ljudje bi lahko govorili o svojih izkušnjah, o svojih uh, skrbeh v vsakdanjem življenju. In tako bi potem videli stališča iz različnih držav, videli bi predstavnike različnih generacij in mislim, da bi bilo to zelo zanimivo. Zanimivo bi bilo, če bi se osredotočili na vprašanje vrednot. Katere so evropske vrednote? Kako eh, želimo združiti te vrednote? Krištof Krislovski, recimo odličen uh, filmski producent, je pripravil uh, trilogijo o pomembnih vrednotah francoske revolucije. To je recimo dober primer. Uh, torej, uh, Imamo veliko uh, ustvarjalcev, ki uh, imajo zelo dobre izkušnje in ki bi lahko pripravili zelo zanimive projekte. Upam, da se s tem odgovorijo na vaše vprašanje. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj moramo preiti na drugi krok. Tako da prosim, da s vašim vprašanjem počakate do takrat. Torej, drugi krok, mladi in politika. Začeli bomo z Karolino Kalonijo. Gre za veleposlanike za aktivno državljanstvo. Hvala lepa. Želela bi predlagati eh, nagrado za aktivno državljanstvo. Menim, da je potrebno spodbujati ljudi, ki se zauzemajo za aktivno državljanstvo v različnih sferah in med mladimi ljudmi. Ti pogosto ostajajo neopaženi. Sestala sem se z številnimi učitelji, ki so v mladih vseh v času po pouku organizirali klube, ki so bili dejavni v svetih, ki so govorili o ideji samoprave in tako naprej. In uh, lokalni politiki so jim pri tem pomagali. Preprosto nimamo dovolj uh, eh, orodi za to, da bi jih lahko počastili in da bi tudi druge spodbudili k temu, da si prizadevajo za pozitivno prihodnost. Uh, ambasador aktivnega državljanstva bi izbrali mladi ljudi, Eh, ljudje in lahko bi jih eh, to nagrado promovirali recimo v pisarnah Evropskega parlamenta v različnih državah članicah. Ehm, kandidat eh, oziroma kandidatura pa bi morala vsebovati tudi opis, zakaj si oseba zasluži nagrado. Tukaj bi lahko nominirali aktiviste za človekove pravice, ehm, organizacije, nevladne organizacije, torej vsakogar, ki je aktiven v družbi. Eh, zakaj? Zato, ker bi lahko na ta način pokazali, da lahko dejanja lokalnih ljudi, za mlade ljudi, um, naletijo na pozitiven odziv v institucijah in s tem bi lahko več ljudi spodbudili naj postajajo ambasadori aktivnega državljanstva. Na ta način bi imeli tudi uh, mrežo aktivnih državljanov, lahko bi imeli zemljevid tistih, ki so dobili takšno nagrado, tudi če se nahajajo v zelo oddaljenih krajih. Hvala. Vielen herzlichen Dank auch für diese wunderbare Idee. Hvala tudi za to odlično idejo. Sedaj pa še enkrat Martin Uršel, ki bo govoril o ideji naše soseščine. spet tukaj nekako izhajam iz problema samega. Gre za vprašanje, kako bi lahko pri običajnih državljanih zbudili občutek um, lastništva nad Evropsko unijo in njeno strukturo. Občutek med državljani je, da je Evropska unija uh, oddaljena, da je Brusel oddaljen in da je Evropska unija nekje drugje. Uh, In če se želimo soočiti z tem problemom, moramo razmisliti o tem, kako povezati politične strukture Evropske unije in pa lokalne skupnosti. Tukaj razmišljam predvsem o mm, odaljenih krajih, o obmejnih regijah. No, tukaj bi lahko imeli neke vrste evropskega senatorja v vsakem mestu, predvsem, če gre za obrobne kraje. Naloga evropskega senatorja ne bi bilo to, da nekoga predstavlja, zastopa. Ne, on bi spodbujal, promoviral kulturo evropske družbe. Identificiral bi praktične probleme v neki lokalni skupnosti, ki bi jih lahko rešili s pomočjo Evropske unije. Državljani bi na ta način lažje dobili pomoč, ki je že na voljo ali, bi, ali pa bi lahko uh, bila na voljo. Na ta način bi odpravljali tudi birokratske ovire. Uh, pri informacijskih kampanjah, ki obstajajo danes, smo preveč neosebni ali pa se te dogajajo samo v glavnih mestih. Jaz sem se pogovarjal recimo z ljudmi v, um, na podeželju ali pa z majhnimi lasniki trgovin v Alzaciji in občutek sem dobil, da oni menijo, da Evropska unija ne pozna njihovih problemov. Zato se bi mi zdelo smiselno Eh, da bi tudi oni na svoje probleme pogledali z evropske perspektive. Zato bi bilo najbolje, da bi imeli lokalne senatorje, ti bi šli najprej skozi učinkovito izobraževanje, morali bi se naučiti o zgodovini Evropske unije, morali bi razumeti strukturo Evropske unije, morali bi razumeti vrednote eh, in na ta način bi lahko pomagali tistim mladim ljudem, ki želijo ukrepati, pa preprosto ne vedo, kako vstopiti v politiko. Ti senatorji bi jim lahko pomagali širiti ideje, lahko bi jim pomagali začeti z svojimi projekti. Na ta način bi politiki tudi bolje razumeli, kaj želimo kot mladi in kot uh, ljudje iz oddaljenih krajih to vsebuje torej izobraževanje na področju um, aktivnega državljanstva. In mislim, da bi bilo dobro, če bi takšen program dobili še pred evropskimi volitvami naslednje leto. Hvala lepa uh, za to idejo. Sedaj pa še zadnja ideja. Še enkrat dajem besedo Karolini Halongwejovi. Gre za mikroštipendije za evropsko osveščenost. Uh, Hvala lepa. Mislim, da bi Evropska unija morala dati na voljo eh, mikroštipendije za um, pobude, ki so usmerjene v širjenje osveščenosti glede Evropske unije. Mladi ljudje, lokalni aktivisti, mladi delavci, mi vemo, kako širiti ideje, ampak želimo se dokazati. Vem, da imajo mladi ljudje odlične ideje, ampak pogosto je ovira financiranje in zato ne morejo teh idej izvajati. Uh, Eh, potem eh, tradicionalni, eh, tradicionalna sredstva pa zahtevajo visoko stopnjo finančnega znanja mikroštipendija, mikro nepovratna sredstva bi lahko znašala nekje okrog 100 evrov in bi lahko bila dostopna tudi za posamezne državljane. Lahko bi jih eh, podelili na nacionalni ravni ali pa s pomočjo um, ehm, liazon pisarne Evropskega parlamenta. Torej, mladi bi lahko predlagali konkreten predlog, to je lahko karkoli, eh, festival, delavnica ali pa morda nekaj popolnoma novega, nek taka inovativna ideja. Um, glede na um, to, da je tukaj vključen določen znesek denarja, se to morda uh, zdi tvegana ideja, ampak uh, predvsem gre za to, da želimo spodbuditi nek sistem, kjer obstaja določena stopnja samo uprave. Vem, da. Uh, so številni mladi odvrnjeni od eh, uradnih kanalov financiranja zaradi velikih administrativnih bremen, ki jih ti predstavljajo. Zato bi lahko ponudili mikroštipendije in bi se izognili tem velikim administrativnim bremenom. To bi lahko postal stalni proces, ki bi bil dostopen za vse in bi imel tudi velik potencial za širjenje. Torej, dobili bi velike spremembe za majhne zneske. Hvala. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch. Hvala lepa za to šesto idejo. Kristina se je javila k besedi in upam, da se bo še odzvala na to, kar je bilo pravkar predstavljeno. Pani Švetni je zidentifikovala. Gospa Malu. dobro ste identificirali problem v zvezi z učitelji. Ampak kako vam zagotovim? Naš odbor in parlament uh, je sprejel poročilo o, moder o modernizaciji izobraževalnih sistemov. Imeli smo celo poglavje v tem poročilu, ki je bilo posvečeno učiteljem. veščine učiteljev morajo biti dovolj dobre, da bodo lahko izpolnili pogoje tega modernega izobraževanja. No, te možnosti ostajajo tudi v okviru Erasmusa. Karolina. Konfuci je rekel, da če učitelj učenca nekaj nauči, potem se mu učenec eh, sploh ne more dovolj zahvaliti, ne glede na to, kako bogat postane. Torej, ni denar tisti, ki motivira učitelje. Vi, mladi, motivirate učitelje eh, in pa vaše ideje jih motivirajo. Za učitelje je največja motivacija uspeh učenca, ne pa plača ambasadorów, spotkania, wymiana poglądów. Mislim, da bi bilo dobro, če bi lahko izmenjavali stališča med eh, temi tako imenovanimi ambasadri, eh, učitelji. Eh, in čestitam vam tudi za idejo glede mikroštipendij. Hvala, morala sem počakati na konec prevoda. Silvija Costa za dve minuti. No. <clears throat> tisti, ki organizira eh, komunikacijske, eh, pri, eh, komunikacijo Evropske unije, bi priporočila, da naj upošteva vaše ideje, kajti, kot ste dajali, te kampanje so pogosto neosebne, pokrivajo zgolj velika mesta in zato mislim, da je vaša ideja v redu. Tu pa potrebujemo tesnejše sodelovanje. Sedaj pa nekaj o ambasadorjih aktivnega državljanstva. Ta ideja se mi zdi krasna. Mi ravno delamo na novem programu, ki se ima imenuje eh, državljanstvo, pravice in vrednote. In zakaj ne? Mislim, da bi bila to dobra ideja. Všeč mi je tudi predlog. Eh, to ne bo lahko udejanjiti, ampak to bi lahko morda uredili spontano. Ampak všeč mi je bila ta ideja o senatorjih. Torej, ideja tvoje soseščine, kajne? To je ideja. Ampak eh, zadevo je treba strukturirati. Razumem, kaj ste hoteli povedati. Treba je pokazati, kako vpliva Evropska unija in kako lahko pomaga, kako lahko podpira številne projekte. Evropa nudi številne rešitve, ki jih ljudje ne poznajo. Ampak to je treba še domisliti. Sedaj pa še nekaj besed o majhnih donacijah. No, uh, sedaj ne. Najprej nekaj besed o nagradi za aktivne uh, državljane. Torej, uh, iz, vsako leto se izberajo, izbere 40 državljanov v celotni uh, Evropski uniji in oni pravzaprav se odlikujejo za aktivno državljanstvo. To, da uh, vi ste imeli verjetno v mislih nekoliko širše izkušnje. Po mojem mnenju je to nekoliko povezano s tem, kar ste vi povedali. Sedaj pa nazaj k majhnim donacijah. E, torej imamo strukturne sklade, sklade za razvoj, ki zajemajo tudi socialno inovacijo in tako naprej. Zakaj ne bi sprožili takšnega projekta, ki bi lahko postal tudi medregionalni projekt? Torej imam zaupanje v instrumente, ki že obstajajo in ki bi jih lahko uporabljali. Malinov, bitte. Hvala, gospod Malinov. Thank you. There are a lot of compliments that... Hvala. Danes ste dobili veliko pohval. Moja pohvala pa je naslednja. Zahvaljujem se vam, da ste se držali časa eh, in bistva. Težko je v demokratični razpravi govoriti samo dve minuti. Potem, slišali ste veliko o naših programih in dokumentih. In dobro je, da ste to povedali, kajti potem je jasno, da je to naša krivda. Če tako angažirani ljudje ne poznajo naših programov, potem je jasno, da tukaj obstaja neka pomankljivost. Naša krivda je, da ne veste, kaj vse ponuja program Erasmus v šolah in tako naprej. Eh, skratka, dobro je, ko imamo takšen skupek idej. Eh, no, v Bolgariji obstaja podobna ideja učiteljev idej. Eh, ja, in zakaj se pogosto osredotočamo pri teh idejah na učitelje? Zato, ker so že vpeti v to formalno strukturo in ker je to enostavneje. Bi pa rekel, da lahko tudi drugi ljudje igrajo to vlogo. Eh, recimo, ne vem, kakšno stanje v vaših državah, ampak v Bolgariji recimo obstaja velika mreža knjižnic in knjižnice nažalost umirajo. Eh, Knjižničari so tudi mm, tisti, ki bi lahko bili katalizatorji idej, saj imajo veliko znanja, so zelo izobraženi eh, in že imajo neko omrežje, v katerem delujejo. Zanimivo je, da smo danes zjutraj razpravljali uh, Eh, ravno o tem, o čemer ste danes eh, govorili. In sicer smo razpravljali o novem skladu za aktivno državljanstvo, tako da le nismo toliko za časom. Ja, seveda, zato še ne morete vedeti, kaj ti to je zaenkrat samo predlog. Hvala lepa, Helga Trupel je naslednja. Hvala. Ja, želela bi se vrniti k stavku. Ja, ta občutek eh, lasništva nad Evropsko unijo pri običajnih državljanih. Ja, res je, da je to velika naloga, ki je pred nami. Eh, tega občutka lasništva nam manjka. Navadnim državljanom pa tudi ostalim. Pogosto je to naš problem, no, razen če smo euroskeptiki. No, predlagali ste tudi bolj osebne stike. Jaz bi rekla, da bi to morala biti celo vključenost državljanov, samo na ta način zgubimo, eh, zbudimo njihove interese in eh, navdušenje. Ne strinjam se pa za besedo senatorjev. To je zelo zastarjev koncept, imamo jih tukaj, imamo jih v, združen, eh, v ZDA no, in uh, ko sem sama obiskala regije, sem slišala za koncept učencev ambasadorjev in to mi je bolj všeč. Eh, bolj mi je všeč ta ideja ambasadorja, kot pa ideja senatorja. Eh, mi že imamo veliko starejših ljudi, ki že obstajajo, ki že opravljajo na nek način te naloge, učitelji, mi in tako naprej. Veliko bolje bi bilo, če bi to ambasadorsko vlogo prevzeli učenci. Ja, in morda bi lahko v ta koncept ambasadorja vključili tudi prostovoljce ali pa tiste, ki so se odločili za izmenjavo Erasmus ali pa kakšno drugo izmenjavo. Vsi ti bi lahko postali ambasadori za to, da bi širili ideje, ki so jih dobili na podlagi svojih izkušenj. In da bi potem tudi druge spodbudili k temu, naj se morda odločijo za leto prostovoljstvo, za leto študentske izmenjave, eh, za pripravništvo v tujini ali pa kakor, karkoli že. Še eh, gospa Ferhajen. Ja, ko gre za informacije, pa bi se zauzela za to, da ne bi zmanjšali števila pisarn Europe Direct. Ne bi smeli zmanjševati števila teh pisarn. Eh, mislim, da rabimo ravno nasprotno, zato da bodo mladi in pa tisti, ki jih Evropa zanima, imeli na licu mesta neko točko stika, kjer lahko dobijo vse potrebne informacije žal eh, nas poslancev ni dovolj za to, da bi lahko bili vsi na voljo eh, na terenu. Ena pripomba v zvezi z mikroposojili. Eh, ja, ko govorimo o programih za vrednote, ko govorimo o programih za aktivno državljanstvo, vedno znova povdarjamo, da moramo omogočiti dostop do sredstev, predvsem, ko gre za manjše programe, ko gre za osveščanje, ko gre za izmenjave. To bi moralo biti veliko bolj enostavno, kot pa um, vsi procesi, ki so potrebni za dostop do večjih programov, kjer je treba vložiti veliko dokumentov, gre za dolg postopek in tako naprej. Skratka, morali bi predvideti tudi manjša posojila, ne preveč birokratizirana. No, seveda moramo paziti na javni denar denar ne sme biti izgubljen, mora biti dejansko porabljen za te projekte, ampak res se strinjam za vami glede tega, da bi morali omogočiti bolj enostavno dostopanje do manjših zneskov, manjših posojil. Hvala lepa. Na koncu bi dala besedo še predstavnikom komisije. Prosim, da se tudi vi omite na čas dve minuti. Enako za vse. Hvala, z veseljem. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa našim mladim, ki so tukaj predstavili odlične ideje. To kaže na to, kako pomembno je, da pri širjenju idej eh, sodelujejo tudi mladi. Tudi sama sem bila prisotna na dogodku, torej na evropski prireditvi za mlade. Eh, to je zelo aktivna prireditev, iz katere se porodi veliko odličnih idej. Ehm, samo ena pripomba v zvezi z eh, Evropsko solidarnostno enoto. Tukaj je komisija sprejela neko novo pobudo tudi za Erasmus, Gre namreč za možnost, da bi predlagali tako imenovane solidarnostne projekte. Pri Erasmusu smo predlagali udeležbene projekte, ki so namenjene ravno temu, da bi spodbujali ljud, mlade ljudi, ki sami pripravljajo svoje projekte in ki želijo širiti svoje ideje. Mladi. Um, lahko imajo pogosto bolj inovativne eh, in bolj revolucionarne ideje kot starejši ljudje. No, um, mi si stalno prizadevamo tudi za večjo prepoznavnost naših programov, kajti eh, slišali smo, da obstaja veliko programov, partnerstev, Erasmus in tako naprej. In na področju politike za mladih uh, skušamo nekako doseči več ljudi, kot eh, jih dosežemo danes. To je v praksi velik izziv. Smo pa vsekakor zavezani temu cilju in zavezani smo, da bi se na tem področju izboljšali. Hvala. Ja, in če nam bo potem še uspelo, da bodo vsi ti odlični programi in projekti še lažje dostopni, potem bi to bil že velik korak naprej. Hvala lepa vsem skupaj. Sedaj pa ima vsak še dve minuti časa, da se odzove. Karolina in Martin. Hvala. Najprej bom govoril jaz. Torej, kaj se tiče senatorjev Evropske unije. Najbolj smiselno bi bilo če bi razmislili o ovirah, ki obstajajo za aktivno državljanstvo. Pomislite na to, zakaj eh, imajo ljudje na terenu občutek, da je Evropska unija tako oddaljena od njih. Zakaj eh, se z rešitvami ne odzivamo na konkretne potrebe in uh, ali vemo, kakšne te potrebe sploh so. In gre tudi za vprašanje, kako lahko poskrbimo za to, da bodo državljani, kot sem jaz, imeli občutek, da jih slišijo in vidijo. No, jaz se sicer tukaj počutim, uh, pos, počutim videnega in vidim, da me poslušate, ampak. Uh, na podlagi tega se mora potem tudi kaj spremeniti. Torej, če želimo odgovore na vsa prej zastavljena vprašanja, ne moremo iskati po internetu, ne, potrebujemo nek odnos zaupanja in to pač pomeni neposredni stik med ljudmi. Zato sem podal to idejo evropskih uh, senatorjev ja, vseeno je kakšno besedo tukaj uporabimo, prijatelj, eh, učitelj ali karkoli že. Razmislil sem tudi o besedi ambasador, ampak ne vem, eh, nisem izdela najbolj primerna. Eh, no, tudi to ne sme biti plačana služba oziroma plačano delo, potem bi to bila služba. Skratka, poskrbeli moramo za to, da bo ta položaj privlačen, da bo eh, spoštovan. Morda bi lahko organizirali občinske sestanke, kjer bi se ljudje združevali med seboj, lahko pa bi tudi ljudi neposredno povprašali o tem, kaj jim ni všeč v Evropski uniji. Uh, lahko bi jih zaprosili za kritike in bi potem opolnomočili tiste ljudi, ki lahko ukrepajo proti temu in ki so dovolj angažirani. Skratka, kritike Evropske unije bi morale delovati v korist Evropske unije, morali bi to vzeti resno, celo spodbujati in potem se na to produktivno odzvati. Seveda ne potrebujemo destruktivnih kritik. Ampak, če izluščite tisti glavni problem, ki se skriva za neko kritiko, je to lahko na koncu dneva zelo uh, produktivno. Hvala, Karolina. Okay. Govorila bom polsko, če dovolite. E, Hvala lepa. Vesela sem, da ste prisluhnili našim idejam. ideja o ambasadorjih aktivnega državljanstva ni predvidela, da bi to bilo. Eh, da bi to bila plačana naloga. To bi lahko bili aktivisti, učitelji, prostovoljci, lahko bi to bili celo poslanci Evropskega parlamenta. Tudi oni včasih pomagajo mladim ljudem. Ta naslov bi torej podelili vsem tistim, ki so aktivni in ki si prizadevajo za mlade ljudi. Kar se pa tiče projekta mikroposojil. Ta mikroposojila bi lahko podelili že pred uh, začetkom projekta. Uh, nagrade so takšne, da jih dobiš šele po projektu. Tukaj pa bi vse skupaj obrnili. In moralo bi, bilo, moralo bi biti tudi enostavno dostopati do teh mikroposojil. Iz različnih vzrokov je težko dostopati do določenega programa. Jaz recimo ne morem spostaviti organizacije, sem samo običajna državljanka, ampak želim biti aktivna, želim biti angažirana in dobro bi bilo, če bi mi Evropska unija pri tem pomagala in če bi mi dala vsaj tisti goli minimum, ki je potreben za to, da bi se spoprila z problemi, ki jih imam pri mojih 17 letih. Hvala lepa, da ste nam prisluhnili. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Res lepa hvala. No, tudi letos se je pokazalo, da je to nekaj vrednega in da uh, vedno dobimo zelo dobre zamisli od evropskega dogodka za mlade. Hvala lepa, da ste nam predstavili svoje zamisli. Nadaljujte s svojim delom. Bodite še naprej tako dejavni za Evropo in pa za nadaljni razvoj evropske zamisli. Lepa hvala, da ste bili danes z nami. Eh, posebej sem vesela, da so ostali tudi odlikovani za Evropsko eh, mladinsko nagrado Karla Velikega. Eh, lepo, da ste z nami tudi tisti, ki ste se udeležili tega mladinskega dogodka. Upam, da bomo ostali v stikih, eh, kajti eh, mi imamo redne stike z Evropskim mladinskim forumom, tudi Evropski mladinski forum nas vedno znova obiskuje in eh, tudi s tem forumom se izmenjujemo za misli. Torej, še enkrat hvala, da ste bili danes z nami, želim pa vam še lep dan v Broslju. Ampak najprej se bomo še fotografirali. Družinska fotografija z vsemi poslanci in tremi predstavniki mladih. Morda bi lahko povabili tudi eh, druge udeleženke in udeležence dogodka za mlade. Torej, velika družinska fotografija. Morda, če se nam pridružite tu spredaj. Thank you.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 Dobro, prehajamo k naslednji zelo pomembni točki na dnevnem redu. Seveda imamo na dnevnem redu vedno zgolj pomembne točke. In sicer je to eh, preverjanje mm, osnutka mnenja. Gre za vzpostavitev programa Evropske solidarnostne enote. Pripravljalka mnenja je kolegica Šojdrova. Rok za eh, predloge sprememb je 26. oktober ob 11. uri kot vsi veste, kolegice in kolegi, eh, smo šele pred kratkem uvedli Evropske solidarnostne enote. Prejšnji teden smo svečano podpisali zakonodajno besedilo na plenarnem zasedanju v Štrasburgu. Tako da eh, je projekt sicer že iztekel, sedaj pa smo končno dobili tudi razumno pravno podlago ampak že moramo razmišljati, kako bo eh, videti to zadevo po letu 2021-2022. In vedno smo si rekli, da bi bilo dobro rezultat, ki smo ga tako eh, težko izpogajali, tudi eh, kar se tiče financ. Torej, dobro bi bilo, če bi zadeve tekle nekoliko bolj gladko s svetom. Evropska komisija pa je predlagala nekaj novih stvari, predlag, potem je Evropska komisija izuzela določene stvari iz starega programa. In eh, mi uh, smo uh, še enkrat delali na tem besedilu. Dobro pa bi bilo, da bi uh, vključili vse, za kar smo se izpogajali. Dobro bi bilo, če bi lahko v novi osnutek um, prevzeli vse, kaj ti ni treba, da si vedno znova zmišljujemo kaj novega. E, in to bi pogajanja s svetom tudi nekoliko poenostavilo. Besedo bom dala kar kolegici Šojdrovi, ki nam bo predstavila svoje poročilo. Dajala bi, da vam dam morda na voljo pet minut. Hvala lepa, hvala lepa za ta uvod, Petra. Nekoliko obžalujem to, da so nas mladi zapustili, kaj ti gre za nje. Kaj ti na ta način podpiramo eh, dejavno vključevanje mladih. Zelo sem počaščena, da sem jaz eh, poročevalka za to uredbo, torej osnutek poročila sem zapisala na podlagi razprav o tej uredbi. Um, imeli pa smo tudi posvetovanje za deležniki in pa posvetovali smo se tudi za Evropsko komisijo. Zau še ne moremo um, potegniti nobenih eh, sklepov iz izvajanja sedanje uredbe. Nasplošno si želim, da bi te solidarnostne enote prinašale visoke kakovostne možnosti za prostovoljne potrebe. Želim tudi, da bi spodbujali prostovoljce, da bi delovali dolgoročno. Torej, to je bilo eh, poglavitno načelo, ki sem usledila. V osnitku eh, predlagam rešitve za najproblematičnejša vprašanja, eh, ki eh, smo jih obravnavali v pogajanjih v zvezi s prejšnjo solidarnostno enoto. Rada bi se zahvalila gosti Helgi Trupel, ki je prejšnja poročevalka. Torej, želela sem ponovno vključiti določene točke, za katere smo se dogovorili v trialogu, vendar se te stvari niso prevzele v predlog zlasti imamo v mislih določene opredelitve. Drugič, rada bi ponovno uvedla določeno indikativno razdelitev sredstev, ki so namenjene dejavnostim, tako da bomo zagotovili, da bo jedro programa ostalo prostovoljstvo. Predlagam, eh, torej, 8 odstotkov za um, uh, prostovoljstvo, 6 odstotkov za humanitarno pomoč in to, so, to je indikativna porazdelitev in ta ustreza 90 odstotkom v primerjavi z 10 odstotki, kar izhaja iz uh, pogajanj in pri tem smo upoštevali tudi humanitarno pomoč, ki je nov sklop. Tretjič. solidarnostna enota ne bi smela nadomestiti nacionalnih schem. Hrati pa verjamem, da je tako, da so lahko nekatere dejavnosti za ljudi, ki nimajo toliko sredstev, edina možnost. Zato je treba uh, uh, uh, si zastaviti tudi cilje glede vključevanja predlagam tudi še celo vrsto drugih eh, sprememb, ki niso tako problematične, rada bi uklepila ulogo deležnikov in Evropskega parlamenta. Eh, potrebno bi se bilo posvetovati za deležniki in sicer eh, redno. In sicer tekom izvajanja programa, delovni program pa bi morali sprejeti kot delegiran akt, ne pa kot izvedbeni akt. Poleg tega bi si želela okrepiti tudi vidnost um, solidarnostno enote. Um, torej, torej, cilj Evropske komisije je ambiciozen, želi zagotoviti 350 tisoč mest tako da bi bile evropske solidarnostne enote kar se da vidne za organizacije in prostovoljce. Zato bi morali zagotoviti promo, promocijo in sicer eh, preko dinamične oblike oglaševanja tudi preko družbenih medijev. Predlagam eh, tudi ulogo eh, ambasadorjev in uh, eh, nekdani, eh, torej tisti, ki so se s tem ukvarjali, bi lahko zagotavljali eh, te informacije. Rada bi poudarila še cilj vključevanja treba je povdariti vključevanje, to da eh, pomoč bi morala biti tukaj bolj ciljno usmerjena. Ljudje, ki imajo manj možnosti, bi morali dobiti možnost um, polovičnega prostovoljstva oziroma za polovični čas. Eh, poleg tega bi eh, morali eh, presojati tudi povratne informacije udeležencev in jih vključiti. Morali bi se osredotočati na dejavnosti, ki se osredotočajo na cilj doseganja vključevanja. Treba je tudi razlikovati med vrstami dejavnosti. Zahteve za um, prakso in delovna mesta morajo biti drugačne od tistih, ki veljajo za humanitarne dejavnosti. Rada bi specificirala tudi opredelitev eh, volonterja oziroma um, prostovoljstva. Kaj ti solidarnost in prostovoljnost sta ključna elementa tega predloga? Ob koncu bi rada poudarila še sledeče. Devi ima tukaj izključno pristojnost za poglavje prostovoljnih humanitarnih eh, enot. Zato je bistvenega pomena sodelovanja zadeve. Ta ponedeljek sem se udeležila prve izmenjave mnen o deve. Pomembno je spremljati eh, ta dosje tudi v drugih odborih, naprimer v odboru EMPL. Veselim se eh, vaših predlogov in pa veselim se tudi sodelovanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej bom dala besedo Mariji Teres, potem bodo prišli na vrsto poročevalci v Sinci. Torej, ona, torej, besedo bomo dali najprej van. Mariji Teres, izvolite. Dve minuti. Hvala lepa. No, najprej bi se rada zahvalila kolegici Šojdrovi za odlično delo na tem prvem osnutku. Uh, Rada bi se zahvalila tudi za eh, ploden sestanek z deležniki, kajti tam smo prejeli informacije o njihovih željah in interesih. Sprejemati smo morali tudi težke odločitve, kajti tukaj se pogajamo o novi uredbi v skladu z prihodnim večletnim finančnim okvirjem. Kar se številnih stvari tiče, se strinjam z stališčem Evropske komisije. Namreč, da bi morali objavljati ta program, da bi morali okrepiti vidnost tega programa in da bi morali zajeti kar se da visoko število mladih. Treba je zagotoviti tudi to, da pridobimo te generacije za to, da se bodo prostovoljno udeleževali teh solidarnostnih in prostovoljnih dejavnosti in to celo življenje. Kajti to so stvari, ki bi morale mlade spremljati celo življenje. Pozitivno se mi zdi tudi to, kar pravi poročevalka o neprofitnih dejavnostih, kajti mi moramo razlikovati med organizacijami, ki so zasebne ali javne ali pa ki so nevladne organizacije in pa med dejavnostmi, ki se eh, razvijajo naprimer za predobitno dejavnost ali pa za prostovoljno dejavnost. Dejavnosti morajo potekati v prostovoljnem eh, kontekstu. Eh, Poleg tega mislim, da se moramo osredotočiti na kakovost prostovoljnih dejavnosti. Solidarnost namreč predstavlja visoko mero odgovornosti, kajti prizadevamo se za skupno dobro. Zato, da bomo uh, učinkovito pomagali uh, tistim, ki so najbolj randivi v družbi. Uh, ampak zato je potrebno vnaprejšnje usposabljanje. Prej in potem je eh, treba eh, zadeve eh, obravnavati in presojati. Zahvaljujem se gospišu Edrovi za dobro sodelovanje. Hvala lepa. Hvala lepa, Silvija Kosta, dve minuti. Hvala lepa, zahvaljujem se poročevalki. Eh, zahvaljujem se vam za sestanek z deležniki. To je bilo zelo koristno in zelo dobro in zato se vam zahvaljujem. Mislim, da je osnutek zelo eh, dobra podlaga za delo. Zlasti se strinjam s tremi štirimi stvarmi. Prvič, všeč mi je, da ste eh, ponovno uveli opredelitve, o katerih smo se pogajali prej, še ko je bila poročevalka gospa Trupel in čudim se, da Evropska komisija teh stvari ni prevzela naprimer, kaj je solidarnost, kaj je prostovoljnost. Po mojem mnenju bi morali bolje specificirati tudi eh, žik kakovosti. Kajti mi smo takrat uvedli listino odgovornosti. Kaj se je zgodilo s tem? Potem se precej strinjam tudi s proračunom in pa porazdelitvijo. O tem lahko govorimo še kasneje, kaj ti ta ni enakopravna. Potem se mi zdi pomembno tudi to, da te solidarnostne enote ne bodo nadomestile nacionalnih schem. Nekatere države so že uvedle scheme za svoje mlade. Mislim, da. so tukaj organizacije, ki so že dejavne in te morajo biti avtomatično zajete. Mislim, oziroma zame je zelo pomembna evropska razsežnost. Seveda lahko obstajajo izjeme v določenih položajih, to da biti mora jasno, da gre tukaj za izkušnje, eh, ki jih mladi predobijo z drugimi državami. In to je razlika, ehm, eh, to je to, kar dela ta program drugačen kot pa nacionalne scheme. Potem se strinjam tudi za kriteriji in za proračunom. Eh, poudarek mora biti na prostovoljstvo. Potem bi rada bolje razumela, kako bo eh, potekalo upravljanje tistega dela, ki se nanaša na humanitarno pomoč. Kakšno bo sodelovanje med generalnimi direktorati? In poleg tega eh, je tukaj še eno vprašanje. Torej, tukaj gre za eh, nacionalne centre. In potem še zadnja stvar. Zelo rada bi razumela, ali bomo imeli mešanico med tem, da si upisan v portal in kakšna je vloga organizacije. Kajti eh, naši predpisi so tukaj zelo nejasni, tukaj je rečeno, da organizacije lahko predstavijo projekte, ampak ta vidik bi bilo potrebno ukrepiti kajti mi želimo ukrepiti kulturo prostovoljstva. Hvala lepa. Hva, hvala lepa, Helga Trupel. Hvala lepa. Uh, mladenič je omenjal lastništvo uh, Evropske unije in tukaj gre prav uh, za to. Tukaj gre za vključevanje mladih. In Za nami je prva faza, sedaj smo ustvarili pravno podlago, sedaj pa je treba zadeve uveljaviti. Eh, gospa Šojdrova, to je vaša naloga in deležni boste moje popolne podpore. Všeč mi je bilo to, kar je bilo rečeno, da mora biti prostovoljstvo del našega življenjskega sloga, da mora biti to stalnica v našem življenju, kajti tukaj gre tudi za prizadevanje za skupno dobro in to je seveda povezano z lastništvom. In to je še pomembno uh, vprašanje. Eh, namreč ponovno, eh, vsekakor je treba zagotoviti vključitev deležnikov. Seveda pa je vprašanje, kako bo za proračunom. Tako kot vedno, ko govorimo o naših programih, je vse odvisno od pogajanj v svetu. In zato mislim, da mora biti naš odbor, kult, povsem jasen, da moramo tukaj uspeti, zato da bomo okrepili občutek lastništva nad Evropsko unijo. In tako bomo vsi nekaj pridobili, kajti to bo dobro za skupno dobro, to pa bo dobro tudi za osebnostni razvoj tistih, eh, ki so tukaj udeleženi. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Gospa Bild. Dragi kolegi. Junija 2010 sem opozorila, eh, da nimamo jasnih geografskih kriterijev v evropskih solidarnostnih enotah. In eh, to seveda vpliva tudi na pravni okvir. Seveda eh, naj bi ta program razširili tudi na tretje države. Na to se nanaša tudi predlog Evropske komisije. Eh, potem eh, sem opozorila, da ta program ne predstavlja nič eh, drugega kot humanitarni turizem. Gre za mlade evropejce, ki prostovoljno odidejo v tretjo državo, predvsem iz turističnih razlogov in pa humanitarnih razlogov. To se že dogaja v Aziji. In uh, tem eh, evropskim prostovoljcem naj bi eh, tudi eh, plačevali njihove bivanje v teh tretjih državah. Pri tem pa se ukvarjajo s stvarmi, ki pravzaprav ne služijo ničemer in pogosto se je izkazalo, da so bili projekti tudi slabo izpeljani. Evropska komisija je priznala, da ta program ni bil tako uspešen, kot bi si želeli in uh, gospa poročevalka ugotoviti moram, da tudi ni ustrezne komunikacije. Eh, ne moremo eh, podpreti tega nadaljnega koraka, dokler Evropska unija ne bo poskrbela za ustrezno in pravo politiko. Hvala lepa. Rada bi dala besedo komisiji, ampak najprej bi imela vprašanja za komisijo. Torej, sedaj te solidarnostne enote že tečajo in zbrali smo že nekoliko izkušenj. V Evropskem parlamentu smo se burno e, prepirali o porazdelitvi e, sredstev in mislim, da smo ob koncu pristali pri 90-10, kar je bilo povsem po našem okusu. Iz Empla prihajajo zahteve po 80-20 in Zato eh, me zanima sledeče. Ali eh, ste zbrali kakšne izkušnje v zvezi s tem oziroma na kaj se ta hip opirate? Kako je za učinkovitostjo? in um, koliko udeležencev imamo na eni strani in na drugi strani, koliko sredstev imamo. Torej, če bi nam podali te informacije, potem bi veliko pripomogli k nadaljni razpravi. Beseda je vaša, če želite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej vaše vprašanje. Torej, kot ste dejali v svojem uvodu, solidarnostne enote smo uvedli 4. oktober in danes smo 10. oktober. To pomeni, da solidarnostne enote eh, šest dni uživajo pravno podlago. Torej, lahko si predstavljate, da ta hip eh, še nimamo rezultatov. Eh, kajti eh, do 16. oktobra lahko udeleženci prijavijo uh, svoje uh, predloge. Lahko vam povem samo, kako je s fazo ena solidarnostne enote. To je bila konstrukt različnih programov, ki so prispevali k ideji in pa k skupnemu um, oglaševanju temeleč na isti bazi podatkov. Eh, v glavi nimam številk o vseh programih, eh, torej imamo okrog 80 tisoč mest in za eh, EasyCall je številka mnogo nižja, torej 53, ampak ob tem moram povdariti sledeče. Takrat je šlo za drugačen način izvajanja. To je bil namenski razpis. Eh, tukaj sta, smo imeli dva partnerja za koordinacijo in delali smo na drugačen način. In tega ni treba nujno razumeti kot dokaz za to, kako bo deloval eh, del zaposlovanja v skladu z današnjimi enotami, kajti uporabljali bomo enake eh, metodologije. Eh, kakršne poznamo eh, pri eh, službi za prostovoljne storitve. In ta metodologija se je obnesla. Tukaj se navezujemo tudi na uspeh programa Erasmus+. tudi easy call uh, eh, ne bi razumela kot uh, merilo za to, kako deluje uh, ta uh, del zaposlovanja. Potem bi rada povedala, da zelo pozdravljam povratne informacije v zvezi z dobrim kompromisom. Kajti o tej uredbi smo dolgo razpravljali, Evropska komisija ima občutek, da smo dosegli zelo dober kompromis. In ko smo predlagali nov eh, predlog, je bila ideja ta, da bi, ustali v, da bi torej ohranjali duh kompromisov. Prišlo je do sprememb, to ste gotovo opazili in zato obstajajo različni razlogi. Biti moramo skladni z eh, predstavitvijo večletnega finančnega ukvira in pa z vsemi drugimi uredbami. Potem drugič, morali smo uvesti spremembe tam, kjer so bile potrebne. Zato so obstajali različni razlogi, ali smo morali zagotoviti skladnost. Hkrati pa smo morali vključiti tudi eh, nove programe, želeli smo vključiti nove eh, prostovoljce. Eh, kajti posebej imamo sedaj eh, sklop za humanitarno pomoč. Ambicija je bila ta, da bi imeli enotno točko vstopa za mladne eh, prostovoljce in pa za solidarnostne projekte. In nekako je bilo normalno, da ne bi ustvarili usporednih procesov za to kategorijo mladih prostovoljcev. Potem je bil tu še en razlog. Želeli smo, da je tekst um, jasen, nismo želeli preveč uh, podrobnosti, ki se bolj nanašajo na izvajanje in zaradi tega teh podrobnosti nismo želeli vključiti v uredbo. Poleg tega smo morali uvesti določeno prestrukturiranje, torej kaj bomo vključili v člene in kaj v vodne navedbe. Pogoje glede tega, kako delujemo, pod katerimi pogoji, to smo želeli vključiti v člene. Dodatne informacije in obrazložitve pa najdete v vodnih navedbah. In iz vseh naštetih razlogov je besedilo sedaj drugačno od uredbe, ki je ravno začela delovati. Želeli pa smo eh, še vedno delovati v okviru kompromisov, ki so bili prej doseženi. Hvala lepa. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, es muss uns nur allen daran gelegen sein. Hvala lepa. No, mislim, da je v našem skupnem interesu to, da ohranimo tisto, kar smo eh, dosegli v eh, trialogu. Eh, treba je pogledati, katere stvari bi lahko izboljšali, prilagodili. Seveda pa ni treba postaviti pod vprašan vsega, za kar smo se tako težavno dogovorili s svetom. In Mihajla. Uh, Dragi kolegi, najlepša hvala za to razpravo, za vaše komentarje. Zelo vesela sem, da se strinjamo z temeljnimi cilji eh, te uredbe, da imamo enako razumevanje tega področja. Seveda je proračun ključnega pomena in zares eh, smo bili zelo previdni, kar se tega tiče. Eh, veselim se že vaših predlogov sprememb, eh, imeli bomo priložnost, da o tem razpravljamo. Veselim se dobrega sodelovanja z poročevalci v senci. To je seveda zelo pomembno tudi za me in kolegica Bil, seveda sem pripravljena na komunikacijo tudi z vami, draga kolegica če želite sodelovati, eh, sem prepričana, da lahko sodelujemo, moramo pa dobro komunicirati, kaj ti eh, solidarnostne note so nekaj zelo pomembnega za ljudi. Tukaj ne gre za turizem, v to sem prepričana. Torej, najlepša hvala in veselim se dobrega sodelovanja. Vielen, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala in veliko uspeha vam želim pri vašem nadaljem delu, vendar pa izhajam iz tega, da bo eh, seveda iz vsega skupaj eh, išlo dobro poročilo. 27. Eh, oktober ob 11. je rok za vložitev predlogov sprememb, glasovali pa bomo 4. februarja. Torej nekaj časa še kar imamo. in zato eh, bo tudi dovolj časa za iskanje kompromisa. Najlepša hvala. In sedaj prihajamo k naslednji točki dnevnega reda. Kolega Zagorak je že tukaj, tako da bom kar takoj dala besedo. Smo pri 14. točki, gre za ponovno uporabo informacij javnega sektorja in sicer za prenovitev direktive, se mi zdi. To je torej direktiva in rok za vložitev predlogov sprememb je 16. oktober do 14. ure in glasovali bomo 20. novembra. Sedaj pa kolega Zagorakis, ki bo predstavil svoje mnenje. Za pet minut dobite besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gre za ponovno uporabo informacij javnega sektorja. To lahko seboj prinese gospodarske, družbene in demokratične prednosti. Ja, mislim, da počasi postajamo vsi utrujeni. Torej gre za ponovno uporabo informacij javnega sektorja. Na ta način bi lahko vzpostavili nove proizvode in pa storitve eh, in sicer ob uporabi teh uradnih informacij. To je še prav posebej pomembno za majhna in srednje velika podjetja in to za lahko zares prispeva k razvoju gospodarstva. Direktiva o ponovni uporabi informacij javnega sektorja je osrednji instrument eh, In uh, na ta način bi bili vključeni tudi muzeji, vključene bi bile knjižnice in tako naprej. Mislim, da je prenovitev korak v pravi uh, smeri, uh, saj gre za uporabo informacij v komercialne namene. Seveda pa je pri tem potrebno upoštevati pravne akte Evropske unije, še prav posebej, ko gre za varstvo osebnih podatkov in določeni sektori ne smejo biti vključeni kot recimo uh, varnostni sektor. Mislim, da bomo našli dobro ravno težje, ne da bi morali pri tem preveč popuščati. In potem še teme, ki se tičejo našega odbora. Tukaj gre seveda za kulturni sektor, za knjižnice, arhive in muzeje na tem področju zadeve že dobro funkcionirajo, kar zadeva muzeje in arhive. Je potrebno upoštevati eh, pravila lojalne konkurence. Upravni stroški. To je tema, eh, ki je še prav posebej eh, občutljiva. Nekateri stroški bodo povezani z eh, pravnimi akti in delegiranimi akti in to ni nič slabega, seveda pa je potrebno zagotoviti pravno gostovost za vse eh, deležnike. Tako s tem bom zaključil in uh, prisluhnil bom seveda tudi kolegom. Eh, predlagal sem nekaj predlogov sprememb, gre bolj za razjasnitev posameznih točk. Mislim, da bomo v sodelovanju z drugimi skupini, skupinami prišli eh, do dobrih rešitev v obliki eh, kompromisnih predlogov sprememb. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Zagorakis, za to uh, kratko in podrobno predstavitev vašega poročila reči moram, da poročevalcev v senci tukaj ni. Z eno samo izjemo, oziroma ne, z dvema izjemama. Helga Trupel in gospa Bild. No, nismo vedeli, Helga Trupel, da si ti poročevalka v senci. Jaz sem vedno poročevalka v senci, z redkimi izjemami. Torej, eh, najlepša hvala eh, poročevalcu. Mislim, da je vaš pristop pravi pristop. Eh, res eh, ste sledili predlogu in eh, upoštevali enakopravnost vseh deležnikov. Ne gre za razširitev obsega uporabe, ampak za natančno definicijo uporabe podatkov javnega sektorja in upam, da bo to koristilo majhnim in srednje velikim podjetjem. Seveda pa je potrebno upoštevati tudi ustrezna pravila. Ne gre za spremembo pravila, gre za spoštovanje pravil. In uh, mislim, da je to lepo in prav. Ogledala sem si uh, vaše predloge sprememb in na prvi pogled uh, lahko rečem le, da se ne morem bolj strinjati z vami kot se. Definicije so z vašimi predlogi sprememb še jasnejše in uh, to predstavlja tudi jasen uh, signal za vse tiste, ki želijo uporabljati te podatke. Jasno je zapisano tudi, kdo so lastniki teh podatkov in uh, to so pravzaprav že javni podatki to, kar predlagate, je smotrno. Seveda se bom vse skupaj še poglobila, ampak zaenkrat se popolnoma strinjam z vami. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Bilt. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa tudi poročevalcev. Ponovna eh, uporaba eh, podatkov iz javnega sektorja ni pravi izziv v Franciji. Francija je bila na četrtem mestu. Eh, na področju digitalne uprave, glede na podatke Združenih narodov. Eh, mislim, da je eh, najbolj pereča tema varstvo osebnih podatkov pri uporabi podatkov iz javnega sektorja. Evropska komisija govori o anonimnosti informacij na spletu, vendar pa mislim, da je to razmeroma optimističen pristop, ki me tudi skrbi kaj te, eh, ni tako lahko, ni tako težko ponovno identificirati eh, osebe, na katere se naš, našajo podatki. Recimo eh, študija MTI, ki je bila citirana novembra 2007, je govorila o bančnih karticah posameznikov, ki nimajo nobenih identifikacijskih znakov. In eh, kljub eh, temu so lahko ponovno identificirali 80 odstotkov lasnikov teh kartic. Eh, no, kar pa se eh, tiče predlogov sprememb, eh, tudi če jih bom podala, sem prepričana, da to ne bo vplivalo na vaše poročilo. Hvala lepa. Najlepša hvala, Sabina Frahajen. Samo kratka pripomba. Jaz sem poročevalka v senci v odboru IMKO. Eh, jutri bomo o tem glasovali in eh, glede na to, kar sem doslej slišala, pa tudi naš pristop podoben. Ne želimo večje obremenitve, kot je potrebno. Ne gre pravzaprav za razširitev obsega, ampak gre za vprašanje, kako uporabljati podatke, ki so javni podatki. Torej, to so podatki, ki so že tako ali tako javni podatki, tako da ne gre za to, da bi objavljali nove podatke, ampak gre zgolj za način, kako eh, dati te podatke na voljo. Eh, poleg tega eh, pa gre eh, tukaj tudi za eh, pomembne eh, podatke, ki so zaenkrat izuzeti. Eh, ko se ukvarjam z Googlom, uh, eh, Appleom, ko uporabljam brskalnike, lahko kupim podatke uh, o svojem brskanju uh, pri neki tretji družbi in potem lahko rekonstruiram uh, svoje početje na spletu, zato spoh ne potrebujem uh, podatkov iz javnega sektorja. Torej, to, kar je že na voljo, je veliko hujše od tega, kar uh, obravnavamo v tem poročilu. In mislim, da to tudi ni predmet te razprave. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo komisiji za dve minuti. Hvala lepa, gospa eh, predsedojoča, hvala lepa poročevalcu in tudi eh, poslancem eh, za pripombe. Torej nobenih sprememb ne bo za področje kulture. Drugič, povsem jasno mora biti, da bi se morala direktiva uh, izvajati o popolnem spoštovanju eh, varstva osebnih podatkov. Uh, javni organi, uh, govorimo tudi o sektorjih, ki uh, so uh, vitalnega pomena in se pojavljajo težave ob uporabi podatkov iz uh, teh sektorjev. Zaradi tega moramo biti zelo previdni pri ukrepih, ki jih predlagamo mislim, da imamo pred seboj zelo dobro uravnoteženo eh, poročilo, kar pa zadeva stroške, pristojbine za uporabo podatkov, so ena izmed največjih ovir eh, za majhne in srednje velika podjetja. Velika podjetja si lahko privoščijo nakup eh, podatkov za 50 tisoč evrov ali pa 100 tisoč evrov majhne in srednje velika podjetja pa ne. Zato je tako zelo pomembno, da znižamo stroške za ta podjetja. In rad bi omenil še drug predlog, ki ga obravnavamo. Gre za digitalno Evropo, o tem razpravljamo sedaj v okviru večletnega eh, finančnega okvira in seveda bo se eh, v tem programu eh, pojavilo kar nekaj možnosti za sofinanciranje tega projekta recimo gre za zagotavljanje vitalnih podatkov ali eh, pa portalov. Lepša hvala. Hvala lepa. Gospod Zagorakis, beseda je še enkrat vaša. Želel bi se zahvaliti, ničesar več ne želim uh, dodati. Uh, kolegom se zahvaljujem za kakovostne prispevke in prepričan sem, da bomo dobro sodelovali. Mislim, eh, da seveda obstajajo določene razlike med nami, ampak mislim, da bomo lahko pripravili besedilo, ki ga bomo vsi podprli. Najlepša hvala, hvala lepa, odlično. 16. oktober, da vas še enkrat opozorim, eh, do 14. ure je rok za vložitev predlogov sprememb in s tem smo končali. Eh, moram vas še obvestiti, da bo naša naslednja seja 22. oktobra med 19 in uh, eh, 20.45 v Strasburgu, torej nenavaden datum je to, 22. oktober 19 do 20.45. Od 19. ure do 20.45. Najlepša hvala vsem članom za udeležbo. Sledila bo še seja koordinatorjev. Štirje koordinatorji so v dvorani gledam v smer skupine Alde, bo Jana Tom prišla? Tereza bo prišla. Aha. Potem bi rekla, da naredimo desetminutni odmor, potem pa se ponovno uh, sestanemo. Tako bomo lahko vsi zajeli zrak. In ob 17.05 bomo nadaljevali.